Hvala, gospod Havec. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu sta izjavi komisije in sveta v zvezi s Kitajsko. V imenu sveta sedaj dajem besedo Karlu Biltu, predsedujočemu. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Nova razprava in vredno veste vsi, da je izjemnega pomena. Kitajska je tema in eh, vemo, da se je veliko stvari zgodilo na zahodnem delu, to je regija Xinjiang. Vem tudi, da številni evropski poslanci to spremljajo in isto velja za nacionalne parlamente evropskih držav. Svet je že izrazil zaskrbljenost, ker smo slišali, da je tukaj veliko negativnih dogodkov in pozvali smo obe strani, da pokažete določeno mero omejitve in da miroljubno rešite ta konflikt. Verjetno veste, da pripisujemo velik pomen človekovim pravicam. Zato tudi obžalujemo, kaj se je zgodilo. Ne samo, da je prišlo do smrtnih žrtev, ampak uničeno je bilo premoženje in veliko incidentov je bilo. Zato seveda obsojamo vse tiste, ki so za to odgovorni. Ampak dovolite mi tudi, da izkoristim to priložnost in da dam pravzaprav bolj daljnosežno oceno, kar zadeva naše odnose s Kitajsko. To je država, s katero imamo res izjemne odnose odnose na številnih področjih in eh, ti odnosi so res kompleksni. Leta 2003 smo se odločili, da bomo pravzaprav imeli eh, zelo celovito strateško partnerstvo in eh, takrat smo rekli, da bomo trgovino, podjetništvo eh, postavili v ospredje in zato smo res spostavili zelo temeljite odnose s Kitajsko. Še enkrat, to so kompleksni odnosi in istočasno smo imeli tukaj veliko priložnosti. Poleg tega pa je tukaj kar nekaj izzivov. Kar zadeva odnose s Kitajsko, želeli smo odpreti te odnose, želimo si, da bi lahko zelo dobro, iskreno in temeljito govorili tudi o morebitnih težavah na obeh straneh. In to je podlaga tega odprtega in temeljitega dialoga, ker ne na zadnje imamo skupne interese. Želimo nadgraditi te odnose, želimo reči, da imamo skupne interese, ker zadeva globalni mir, stabilnost in varnost. Zato smo sprožili dialog v multilateralnem okviru. Vsako leto se sestajamo na vrhu, tudi naši zunanji ministri se dokaj redno sestajajo. Poleg tega imamo dialog, zelo intenziven dialog vsako leto, poleg tega pa vodimo tudi sektorske dialoge, recimo na področju trgovine. To je samo eno izmed področji in to področje je bistvenega pomena, pa to so tudi še drugi pomembni sektori. Potem pa se vsako leto tudi pogajamo, kar zadeva gospodarske odnose in vredno, da ste, da leta 2007 smo pravzaprav sprožili pogajanja za sporazum o partnerstvu, o sodelovanju. Ta proces dobro dobro poteka, je na dobri poti, ampak mislim, da morajo obe strani še nekaj narediti, tako da bomo uspešno sklenili tudi ta pogajanja. Jasno je, da si pravzaprav želimo nadgraditi te odnose še naprej. In ravno zato, kot sem že rekel, to pomeni, da moramo biti odprti, iskreni, ko vodimo dialog, tudi kar zadeva vrednote, ki se morda včasih razlikujejo. Vemo tudi, da imamo težave, kar zadeva človekove pravice, kar zadeva smrtno kazen. Poleg tega želimo imeti eh, skupen interes in jasno je, da moramo danes eh, sprožiti tudi vprašanja globalne finančne stabilnosti, vprašati se moramo, kaj bo s podnebnimi spremembami. To so pomembni izzivi. Potem so tukaj zelo pomembna zunanje politična vprašanja glede na kontekst, glede na pravzaprav korejski polotok, glede na demokratično republiko Korejo. Potem nas skrbi, kaj se dogaja v Burmi. Poleg tega nas skrbi afriška celina in tukaj mislim, da moramo pravzaprav zvarovati te interese. Pravzaprav se ne bom spuščal v podrobnosti ampak želite mi samo, želite in to bom naredil, da povem, da smo nekoliko zaskrbljeni. Sedaj ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak To so kompleksna vprašanja. Upam, da bomo lahko miroljubno poiskali to rešitev, da bomo pravzaprav pripravljeni, da se bomo povezali s kitajskimi oblastmi, da bomo vodili zelo pravičen, pošten dialog na teh področjih in da bomo pravzaprav skupaj izpostavili in rešili te skupne interese. In za vsa ta področja potrebujemo resen dialog. Hvala svet. V imenu Evropske komisije pa bo sedaj spregovorila gospa Catherine Ashton. Lepo vas je zopet videti. Hvala, hvala enako. Poslanke in poslanci lahko povem, da je strateški odnos eh, s Kitajsko izjemnega pomena in zelo dobro je, da ste to točko postavili na dnevni red otvoritvene seje. Res sem vesela, da lahko prispevam k tej razpravi, da orišam, kaj počne Evropska komisija. To bom seveda naredila v imenu moje kolegice Benite Ferrero-Valner. Mislim, da sem že omenila, da je na službeni poti ta teden, zato ne more priti v Štrasburg. Seveda veste, da smo res napredovali, kar zdeva odnose s Kitajsko. Pribrh je bil skoraj da pred desetimi leti. To so gospodarski, trgovinski odnosi in lahko povem, da so se preoblikovali. Vse več je stikov med ljudmi in ta dialog poteka na številnih področjih. Po zadnjem vrhu EU-Kitajska meseca maja smo sedaj na pogajalskem procesu in lahko povem, da se pogajamo in da je ta pogajalski proces zelo uspešen. Imamo stike na visoki ravni, recimo nedavno v začetku leta je prejel obisk predsednik komisije gospod Baroso in tudi sama sem sopredsedovala vrhu z ministrom Kišanom. Ne na zadnje pa gospodarska, finančna kriza, podnebne spremembe, to so vse skupni izzivi, pa tudi regionalni interesi in politike. Potem pa imamo zelo pomemben interes, kar zadeva Kitajsko, kar smo ne na zadnje priča izjemnim dosežkom, ampak tudi nekaj negativnim platem. Gre za to, da gospodarstvo napreduje in veliko ljudi, na stotine milijone ljudi sedaj ni več revno in to pravzaprav pomeni, da smo do določene mere izpolnili razvojne cilje tisočletja. Ampak Kitajska je velika država, veliko notranjih izzivov ima in velike razlike med temi regijami. Gradiva strateško partnerstvo, to nam pravzaprav tudi omogoča, da smo zelo odprti, ko izmenjujemo svoja mnenja. Pravzaprav imamo kar nekaj razlik, ampak. To je pomemben vidik eh, trgovinskih eh, politik, recimo tudi človekove pravice, kar zadeva Tibet. Eh, vemo, da to Evropski parlament še posebej skrbi. Potem pa smo izrazili tudi svojo zaskrbljenost, kar je prišlo do nemira v regiji Xinjiang. Veliko ljudi je izgubilo svoje življenje, izrazili smo sočutje in sožalje družinam ki so izgubili družinske člane. Pravzaprav želimo, da se zaključi ta konflikt in pozivamo obe strani, da pokažejo določeno mero omejitve. Upam, da se to lahko zelo hitro reši, brez dodatnega prelivanja krvi in z dialogom. Evropska unija je večkrat kitajskim oblastem rekla, da nas skrbi, kar zadeva položaj manjšin na kitajskem. Pravzaprav smo veliko krat posodovali svoje veliko krat boleče izkušnje. Rekli smo, kako lahko pravzaprav rešimo problem diskriminacije, izključenosti, izenačenosti in marginalizacije, ki je pravzaprav velik problem. Pravzaprav vsi si želimo bolj odprto, transparentno Kitajsko, ki bi spoštovala mednarodne standarde človekove pravice, ki bi sodelovala, da bi rešili skupne globalne izzive. Kako bomo to dosegli? Pravzaprav moramo še naprej Kitajsko vključiti v mednarodno skupnost veliko bolje. Nadgraditi moramo to strateško partnerstvo in tukaj moramo biti zelo konstruktivni. Hvala, baronica Ashton. V imenu političnih eh, skupin, predstavniki političnih skupin, ki bodo sedaj na vrsti v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Brok, za dve minuti izvolite, beseda je vaša. Spoštovani gospod predsedujoči, predstavnik sveta, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Prezbral se lahko kar pridružim izjavam sveta in komisije kar zadeva kitajsko politiko oziroma politiko, ki jo imamo med Evropsko unijo in Kitajsko, to je dobra politika in mislim, da jo moramo deljevati. Ampak eh, poleg tega moramo reči, da ne smemo dopuščati nasilja in tudi kar zadeva miroljubne demonstracije, mislim, da to, ta, to nasilje ni upravičeno in da moramo to seveda obsoditi. Ampak eh, kar zadeva Kitajsko, moramo razumeti še eno stvar. To je nasilje v veliki eh, centralni državi, ki ima številne kulture, številne različnosti in to je res velik problem. Ampak eh, to je kompleksen, dolgoročen problem. To se zastavlja veliko vprašanj. To je vprašanje kulturne avtonomije, potem eh, možnost obladovanja teh različnosti, pravzaprav je to tudi povezano z miselnostjo, z jezikovno različnostjo. To so pravzaprav različni predpogoji in pravzaprav je težko zagotoviti sožitje teh eh, velikih eh, številnih skupin. Če si pogledamo kitajsko zgodovino, lahko vidimo, da je veliko krat prišlo do nasilja in vedno, če prebiramo te zgodovinske knjige, lahko vidimo, da pravzaprav moramo narediti korak naprej, ampak da to veliko krat nismo uspeli. In to je pravzaprav ta specifika kitajske identitete. Kar pa zadeva Ujgure, to je pravzaprav sunitska manjšina, ki živi na tem območju. In eh, terorizem se veliko krat eh, uporablja in eh, to je tudi opravičilo, ki se veliko krat uporablja tudi za Tibet. Uh, če ne rešimo tega problema, bomo imeli velike težave z mladimi radikalnimi silami, ampak sam mislim, da moramo poiskati rešitev, moramo na nek način dolgoročno poiskati rešitev, moramo premustiti te težave. In eh, težko je pravzaprav kitajska vlada govori samo o teroristih, ampak ne vem, če je to pravi pristop. Pravzaprav moramo vključiti tudi te manjšine in poskrbeti moramo za njihovo identiteto, ker če se to ne bo zgodilo, potem dolgoročno ne bomo mogli storiti ničesar in te politike pravzaprav ne moremo sprijeti. Ampak seveda se strinjam tudi s tem, kar sta povedala svet oziroma komisija. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Ο κύριος Adrian Severin, εξ ονόματος της ομάδας της προοδευτικής... Γκοσπότ Σέβεριν, imenu socialistov in demokratov. Spoštovani gospod predsedujoči, kitajsko ljudstvo nas upravičeno sprašuje, zakaj Evropski parlament na prvem zidanju novega mandata govori o kitajski. Kakšen mora biti naš odgovor? Zelo jasen. Ravno zato, ker je Kitajska za nas zelo pomembna. Tudi zato, ker nam je Kitajska pomembna partnerica in ne zato, ker mislimo, da želimo usiljevati določene rešitve in eh, da pravzaprav nočemo diktirati, kako mora Kitajska rešiti te težave. Ravno zato, ker je Kitajska za nas pomembna, se mi zdi, da se pravzaprav moramo odzvati in eh, moramo tudi preučiti te notranje težave. To so dogodki, ki bi lahko dolgoročno ogrozili varnost Kitajske kaj se je zgodilo. Več etničnost v regiji Xinjiang in tudi večinsko ujgursko prebivalstvo želi avtonomijo. To je pravzaprav zelo občutljivo vprašanje, občutljiv kontekst, ampak spoštovati moramo človekove pravice, pravice manjšin. Gre za to, da moramo zagotoviti dostojanstvo tako večine in manjšine. Vendar pa Pravice manjšin ne smejo biti izgovor in to nikakor ne sme biti izgovor za separatistično politiko. In ne smemo pravzaprav promovirati to vrstne politike, ne smemo dati prav ekstremistov oziroma ne smemo dati prav tistim, ki ubijajo manjšine. Zato še enkrat podarjam spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin. Izražamo sočutje vsem tistim, katerih pravice so bile kršene. Želimo tudi vedeti, kaj je te, teroristično, separatistično in eh, drugo dimenzijo teh dogodkov. Zato Evropski parlament mora zagotoviti pomoč kitajski vladi in tudi kitajskemu prebivalstvu, tako da reši te težave. To je težaven položaj in tudi mi imamo številne težave v naših nacionalnih državah. Ampak kitajska vlada tukaj eh, ne sme uporabljati nasile. Pozvati jo moramo, da to nasilje zaustavi. Ampak eh, vsi na svetu ne smedo, ne smedo pravzaprav promovirati geopolitične interese na takšen način, da kršijo pravice menšin. Najlepša hvala v imenu politične skupine ALDE, gospod Watson, z dve minuti in pol. Evropski parlament je že dolgo kritičen do Kitajske, zato ker eh, vodi takšno politiko do manjšin. Ujgri eh, so bili največje žrtve že od okupacije Turkistana to je naredila Ljudska republika Kitajska leta 1949. Oni pravijo, da pravzaprav se ne želijo eh, politično širiti, ampak eh, Tajvan, eh, Tibet in Xinjiang, vse to pravzaprav so nekakšni primeri, ki kažejo, da Kitajska si želi podjarmiti ta ljudstva. Zato pravzaprav kot Evropska unija ne smemo odpraviti embargo na uvoz orožja. Uh, Nedavno smo govorili o genocidu, morda je ta izjava nekoliko pretirana, ampak eh, Ljudska republika Kitajska se pritožuje, pravi, da se vmešavamo v notranjo politiko te države, ampak eh, to je mentaliteta, ki je nikakor ne smemo sprejeti. Ko govorimo o globalni ekonomiji, če pravzaprav v Indiji in uh, Kitajski se spremajo te odločitve, pa recimo uh, tudi v Kaliforniji, če pravzaprav v nanosekundi lahko sprememo te odločitve, smo res postali globalna skupnost. In uh, v tej globalni skupnosti ne smemo diskriminirati kogarkoli na podlagi rasne ali etnične pripadnosti, Re, ne, reči ne moramo islamofobiji oziroma ksenofobiji. Zakaj ta kitajski problem? zaradi tega, da potrebujejo več mladih ljudi, ki bi delali druge. To so podobni problemi, ki jih imamo tudi mi v Evropski uniji. Ko sem obiskal Urumči pred eh, štirimi leti, sem to jasno videl. Ampak potrebujemo takšne politike, da zavarujemo ekonomske migrante, da bomo zagotovili to, da bomo upoštevali legitimne potrebe manjšin. To počnemo mi, to morajo narediti tudi Kitajci. Gospod Bild, mislim, da mora Evropska unija tukaj odigrati pomembno vlogo. Vemo, da demokracije postajajo vse bolj zrele in tako zagotavljajo to avtonomijo, pravico do samoodločbe. Nad demokracijo, recimo Španija ali Mačarska, imajo zato največje težave, ampak Kitajci so sposobni živeti v demokratični družbi, recimo Tajvan ali Hongkong, to jasno dokazujete. Zato potrebujemo poleg gospodarske zrelosti tudi to politično zrelost in pomagati moramo, da razvijamo ustrezne politike. Recimo Erasmus Mundus, to je dobra politika. Tudi komisarka je govorila o tem. Vse več izmenjav. In mislim, da Evropska unija tukaj lahko igra zelo pomembno vlogo. Lahko sodelujemo s Kitajsko ravno na teh področjih. Najlepša hvala. Minu zelenih in Svobodnega zvezdništva, gospa Trupel. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Lahko povem, da obsojam nasilje na obeh straneh, torej tako Ujgurov kot tudi Hanov. In pravzaprav izražam sočutje, ker so številni ljudje izgubili svoja življenja. Ampak Ujguri so zatirano ljudstvo, 9 milijonov jih je. In mislim, da tukaj ni bila zelo dobra manjšinska politika vodena v Ljudske republike Kitajski. Tukaj ni bilo sožitja čeprav Kitajska trdi, da je temu tako. V regiji Xinjiang ni dovolj kulturne avtonomije. To lahko primerjamo s Tibetom, pravzaprav ni dejanske samouprave, tudi če to tako imenovana regija ima te pravice in to je pravzaprav bistvenega pomena predvsem za mlade ljudi. Nimajo socialnih pravic, nimajo gospodarskih pravic. Ujguri teh pravic ne uživajo, ampak Ljudska republika Kitajska pravi, da je temu tako, ampak oni pravijo, da se Ujguri želijo odcepiti. To je ta diskriminatorni separatizem. In uh, vsi, ki imajo drugačno mnenje, so tisti, ki so označeni kot separatisti. Ampak, gospe in gospodje, Kitajska mora razumeti, da mora zagotoviti to manjšinsko politiko in samo tako bo prišlo do notranje kohezije. Enakovredne pravice so bistvenega pomena in samo te pravice bodo zagotovile notranji razvoj Kitajske. To bo pomenilo dobro rešitev in ob koncu še ena stvar. Švedsko predsedstvo, obračam se na vas. Res je, potrebujemo strateško partnerstvo s Kitajsko tudi zaradi podnebnih sprememb, tudi zaradi zunanje politike, ne na zadnje ampak razdeva človekove pravice, kar razdeva kritiko na tem področju, mislim, da tega ne moremo žrtvovati zaradi strateškega partnerstva. Ampak naša partnerska politika do Kitajske mora vsebovati zelo jasno sporočilo. Torej, to je ta pravica manjšin in pravica do človekovih pravic, ki jo morajo te manjšine nedvomno tudi uživati. Najlepša hvala. Imenu evropskih konzervativcev in reformistov, gospod eh, Tenok, za minuto. Ujguri so živeli v eh, veliki državi in eh, so miroljubni muslimani. Žal pa lokalno prebivalstvo v zadnjih letih eh, postaja vse bolj radikalizirano, kar pravijo, da imajo turistične vezi z Al-Kaido. Kitajska nikoli ni bila strpna do svojih manjšin, ampak skrbi me, kaj je z Ujguri, ali so povezani z islamskimi turisti ali ne. Pripričal sem svet, da bi prepovedali ta turkmeničanski osvobodilni subjekt in mislim, da pravzaprav ne smemo oslabiti eh, to komponento in nekateri so tudi v zalivu Guantanamo, ker so pravzaprav razširjali eh, to nasilje ampak mnoge žrtve so bile pravzaprav Kitajci. Sedaj nas skrbijo človekove pravice na kitajskem in eh, res sem predan temu projektu, ker sem tudi prijatelj Tajvana. Ampak eh, mi potrebujemo kot Evropska unija enotno politiko do Kitajske. Ampak razdeva Tajvan in Tibet, eh, pravimo, da je to del Kitajske, zato niti ne smemo podpreti separatistične težnje regije Xinjiang. Pomembno pa je tudi, kaj bo s to kontroverzno ali recimo Sudan, kjer so muslimani, bodo ponovno razmislili o tem, kako se povezati s to državo. Potem pa tudi Erdogan, turški premije, pravi, da je to nasilje genocid. Nekoliko odvolično, glede na to, kaj se dogaja v njegovi državi, ker genocida nad armenci še vedno niso priznali. In to se mi zdi res um, dvolično, ker vemo, kako Turčija obravnava manjšine, predvsem imam seveda v mislih um, kurde. Uh, uh, uh, Najlepša hvala. Gospod Belder, Evropa svobode in demokracije. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Binnen en buiten Sint-Jan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V Xinjiangu in tudi izven njega se je razširila novica o hudemu nasilju med Uguri in kitajskim prebivalstvom, ki ima tudi versko razsežnost. Kljub temu pa krščanska skupnost, ki živi v tej regiji, ne želi govoriti o tem in prosi za mir za vse prebivalce Xinjianga. Vendar pa kitajski prebivalci in kitajska država še naprej zatirajo te pozive. In cela vladna kampanja je usmerjena proti tem protestnikom iz te regije. Številni ljudje so še vedno zaprti, med njimi tudi nekateri ameriški predstavniki, ki so bili prisotni v tej regiji. Zato pozivamo k temu, da se bolj kritično odzovemo na situacijo v Xinjiangu. Poziv k džihadu je lahko potreben samo v tem smislu, če se na Kitajce obrnemo tako, da jim povemo, da je bolje voditi na tem področju miroljubno politiko. Gospod predsednik, gospa komisarka, nasilje, visoko število žrtev, številni ranjeni v Xianjiangu na kitajskem, to so bila zelo zaskrbljujoča poročila. Internet so v Xianjiangu popolnoma blokirali in informacije ni bilo mogoče pridobiti. Če upoštevamo to, kar se je zgodilo v Tibetu lani in tudi v vzhodnem Turkistanu, to bi nas moralo prebuditi oziroma prebuditi bi moralo kitajsko vlado glede celotnih politik v zvezi z manjšinami na kitajskem. Ujguri so poslali naslednje sporočilo. Te politike so neuspešne. Kitajska vlada mora to razumeti in iskati rešitve. 8 milijonov Ujgurov je živi v tej regiji in dolgo se že pritožujejo nad ravnanjem, ki so ga deležni od centralne vlade na kitajskem. Nedavno vlada Ujgurov ni mogla zaščititi pred rasističnimi napadi. To nima nobene zveze z vojno proti terorju. To je koncept, ki ga uporablja kitajska vlaga, vlada za upravičevanje obravnavanja Ujgura v vzhodnem Turkistanu. Predsednik Hinžal je moral zapustiti sestanek G20 in to kaže na to, da Kitajska resno jemlje te dogodke. To ni samo izoliran dogodek. Namesto, da bi iskali rešitve z nasiljem, mora jo Kitajci iskati rešitve na mi miroljuben način. Še posebej, če želijo pokazati, da so Kitajci odrasla družba in usklajena družba. Zato podpiram stališče EU, ki ga izraža predsedujoči svetu, tako da navežemo stike z Kitajci in zagotovimo svobodo do izražanja in tudi pred do pravice do miroljubnih protestov. Hvala. Je v Hristo? province autonome du Xinjiang et c'est na sil dejavnosti je v pokrajini Xinjiang, ki je kitajska vlada uh, hudo zatrla. To nasilje pa izhaja iz konflikta med Uguri in kitajskim prebivalcem. Uh, Ampak ne samo to, to je tudi rezultat te politike v provinciji Xinjiang, ki, ki jo vodi kitajska vlada. Situacija v tej regiji je težka. To je regija, ki je zelo bogata z energetskimi viri in ki je za Kitajsko v prihodnosti izredno pomembna. In v Guri so predstavljajo vsaj 50 odstotkov prebivalstva te regije to so suniti turškega rodu in že desetletja jih silijo k asimilaciji s kitajskim prebivalstvom. V 80-ih letih je bila Kitajska dokaj liberalna do svojih manjšin, vendar se je njena politika precej spremenila in postala dosti bližja nečemu, kar zatira uh, vsakršne pravice manjšin in je podobno bolj in zaradi tega je v provinci Xinjiang moč videti tudi separatistične in podobne težnje. Kitajska pa ne bo mogla svoje kohezije zagotoviti s krvavim zatiranjem uporov. Kitajska bo morala svoje etnične manjšine zaščititi. In tudi zakon o regionalni avtonomiji iz leta 1984 za provinco Xinjiang jo k temu zavezuje. Zato bo Kitajska morala tem močno razmisliti, saj so človekove pravice v tej državi res pereč problem. Zapiranje političnih nasprotnikov je tu na dnevnem redu in zato res pričakujemo, da bo tudi švedsko predsedstvo v tem smislu dalo kitajski močan in odločen signal. Eh, Gospod Poreba, minuta in pol. Sposob stumenja protest. Gospod predsedujoči. Način, kako v Xinjiangu zatirajo proteste, nam še enkrat kaže naravo oblasti na kitajskem. Vsaj 180 ljudi je bilo ubitih in 1600 je bilo poškodovanih. Zato mora Evropski parlament obsoditi ta dejanja in v tem primeru moramo vedeti, da je država upravila svojo moč, da je zatrla Ujgure. V Evropi ravnamo v skladu s krščanskimi urednotami, spomniti pa se moramo tudi na krščanske skupnosti drugod po svetu. Tudi na kitajskem obstaja kitajska oziroma krščanska skupnost, ki šteje 30 milijonov ljudi. Zato moramo vedno vedeti, da te ljudi preganjajo, mučijo in ubijajo oblasti na kitajskem. Kitajski režim se zaveda dejstva, da krščanska vera govori o svobodi in zato jo želijo zatreti. Vendar število vernih narašča vsako leto. Kitajske oblasti morajo vedeti, da bo Kitajska postala resnično moderna šele takrat, ko začne zagovarjati strpnost in svobodo. Hvala, gospod posel Temnati. Hvala. Današnja razprava pokaže tudi, da je pravzaprav svet tisti, ki se obotavlja. Evropski parlament eh, ima jasna stališča in tudi Evropska komisija je zelo dobro govorila, ko je jasno predstavila svoje stališča. Ampak kaj je povedal svet? Eh, samo, da pravzaprav obsojamo nasilje obeh strani, seveda tudi ujgursko nasilje moramo obsoditi. Ampak ne moremo pravzaprav postaviti na eno tehnico, ker imamo na eni strani komunistično diktaturo, ki se nič ni naučila od nasilja na trgu nebeškega miru. Še naprej zatira svoje ljudstvo, izvaja etnocit eh, in eh, to je politika preseljevanja. Kako pravzaprav to primerjati z eh, določenimi odzivi ujgurske manjšine? Sam mislim, da tukaj ne smemo postaviti enačaja in seveda lahko rečemo, da obsojamo ujgurski separatizem, to je popolnoma jasno, ampak eh, ujgurski eh, separatizem je tisti, katerega hiša gori in želi pravzaprav pobegniti iz eh, tega zapora, iz tega požara. Tako da to niti ni separatizem, ampak to je pravzaprav izraz eh, svobode, kar želijo preživeti, kar želijo živeti. Ampak eh, sedaj so oropani eh, dostojanstva, nimajo samostojnosti, nimajo kulturne avtonomije. In če bi bile te pravice priznane, potem niti ne bi bilo tega separatističnega gibanja ker Ujguri pravzaprav niso manjšina, ampak eh, smo rekli, da so oni tisti, ki so eh, na nek način zatirani in slišali smo tudi, kaj je z izvorom. To so povdarili tudi eh, švedi. Pravzaprav mislim, da potrebujemo to politiko in zato mislim, da imamo veliko obveznost kot Evropska unija. Odgovoriti moramo na ta izziv. In Ujgurski eh, svetovni kongres je tukaj pomemben. Imeli smo Radio eh, Liberty v Minhnu, tudi Radio Free Europe in ponosni smo na to. Pravzaprav smo ponosni, da smo bili tudi takrat tist glas ta razuma in svobode. In upam, da bomo nekega dne ravno tako ponosni, eh, ker smo bili center, ker smo pravzaprav podpirali Ujgure in upam, da bomo pravzaprav zagotovili, da bodo vsi Ujguri, ne glede na to, ki živijo, uživali to svobodo. Gephardt, Eh, Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Moramo biti zelo jasni, kar zadeva Kitajsko, imajo enovit sistem in seveda mi ne želimo konflikta ali propada tega sistema, ker je na zadnje ta sistem spoštujemo. Ampak po drugi strani to ne sme pomeniti eno stvar, da ta sistem, ki naj bi bil enovit, bi bil tisti, ki bi ga ogrozili. Ampak eh, po drugi strani poslušajte me in ne govorite neumnosti, vidim, da me vsi ne poslušate. To je ta enovit sistem Kitajske, kar spoštujemo, kot sem že rekla. Ampak to ne pomeni, da to raznolikost kitajskega ljudstva ravno tako ne sme spoštovati kitajska vlada. To zahtevamo kot eh, socialisti in kot demokrati v Evropskem parlamentu. Želimo človekove pravice, državljanske pravice, želimo svobodo in upam, da se to lahko spoštuje na kitajskem. Želimo svobodo izražanja, potem eh, želimo, da recimo medijski predstavniki lahko svobodno opravljajo svoje delo, da poročajo, kaj se dejansko dogaja na terenu. To si želimo. Pa še ena stvar, ki jo bom jasno povdarila. Kolegice in kolege, kitajce in eh, kitajci, želimo si, da pravzaprav ohranite to, kar je temeljni standard tudi v Evropski uniji. To so te človekove pravice, ki naj bi bile univerzalne. Mi smo politiki in vedno rečemo, v prvi vrsti moramo zagotoviti rešitev socialnih problemov, potem pa lahko govorimo o človekovih pravicah, ampak eh, to ni dobra pot. Narediti moramo ta premik. Najprej človekove pravice, to je predpogoj, potem pa eh, socialne pravice. In lahko povem, da tukaj ne smemo postaviti določene stvari izven konteksta. Zato smo res razočarani, gospod Bild, ko smo prisluhnili vaši izjavi. Kar, kaj sem prebrala iz vaše izjave, rekli ste nekako tole. Izvajamo gospodarsko dejavnost, sodelujemo, to je pravzaprav predpogoj, to si želimo, drugo pa nas niti ne zanima, tako kot Evropsko unijo. Ampak eh, tu ni dobra pot, ampak mi potrebujemo ta obrat. Evropska komisija je to tudi zahtevala. Zelo jasno moramo reči, potrebujemo skupno podlago za naše delo, za naše odnose in eh, tu je podlaga za naše sodelovanje. Če naj bi sodelovali, to je seveda dobro, to si želimo, ampak eh, ne na podlagi drugačnih vrednot, ampak tako, da poskrbimo za človeško dostanstvo in to mora ostati podlaga naših odnosov. Eh, Gospod Deva, hvala. Čestitati želim gospodu Bildu za zelo dober govor. Zeli verjamem v meje nacionalnih držav. Zato nasprotujem separatističnemu nasilju kjerkoli. Indoneziji, Šrilanki, kjer sem bil rojen, ali v Severnemirskem, kjer sem bil deležen bombardiranja Španije ali kjerkoli druge. Obžalujem dejstvo, da je Kitajska, ki je pomembna država, da je tam bilo poškodovanih več kot 1600 ljudi in več kot 180 ubitih. Med ubitimi v nemirih je bilo tudi 160 Kitajcev Han in nekaj Ujgurov. To moramo obsoditi, če je so ta dejanja spodbujala zunanje sile, še posebej separatistične fundamentalistične sile, potem je treba to obsoditi na mednarodnem kazenskem sodišču. Če je šlo za notranjo zadevo, potem je to zadeva kitajske policije in to moramo podpreti. Živimo na, malem, um, na majhnem svetu in to moramo podpirati. EU ne sme podpirati separatistov, kjerkoli v EU ne moremo delati na tem, da združimo EU doma in spodbujamo razpad Kitajske drugod. To je pot v kaos in spor. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa postopek, pritegnite pozornost predsedujočega. Minuto vsak, gospod Sobor. In je to? a kérdés az hova állunk? Hvala. Vprašanje je, kje se nahajamo sedaj? Ali bomo zagovarjali Kitajsko, Tajvan, Ujgure? Ali bomo zagovarjali milijone Ujgurov? Ali bomo podpirali najla, najlažjo pot, poslovanje? podjetja ali želimo ohraniti kulturo, svobodo, zakaj se zauzemamo? Poglejmo nazaj na zgodovino srednjeevropskih držav, ki so živele pod komunističnimi diktatorstvi. V zapore so tlačili ženske in otroke. Kako bomo rešili ta vprašanja? Bomo govorili o pravi avtonomiji, govorimo o zatiranju, govorimo o tujih načinih življenja, ogledati se moramo izkoriščanje ujgurov, ki se dogaja, ogledati se moramo tudi svobodo in tudi pravico do samoodločanja narodov. Jasno je, kakšno je moje prepričanje. Vem, kakšno je moje mnenje in upam, da je to jasno tudi kolegom. Pokazati moramo primer, pokazati moramo, kakšna je vloga človekovih pravic in svoboščin, samo odločanja, moramo biti svetilnik za druge in to je res tudi za tiste države, ki so se pravkar pridružile Evropske unije, kajti o tem govorim. Hvala. Hvala, gospod Boskurt, minuta. Dankuvel, voorzitter. Um. Hvala, gospod predsedujoči. Dobro sem poslušala uvodno izjavo sveta in komisije nisem pa slišala besede Ujgur. Nikoli, niti enkrat. Ampak danes govorimo o Ujgurjih. Mnogo jih je bilo ubitih, še več pa poškodovanih. EU zagovarja civilne pravice, pravice, človekove pravice, pravice do mirnih demonstracij. In vidimo, da takšne pravice kratijo na kitajskem. O tem smo so govorili v uvodnih izjavah, ampak od sveta in komisije želim slišati, ali načrtujejo oprijemljive ukrepe v kratkem obdobju. Hvala. Kirjuš Butihofer, je na leto. Hvala, gospod Butihof, minuta. Herr Präsident, vielen Dank eh, für das Wort. Wir führen diese Diskussion. Najlepša hvala vodimo to razpravo in govorimo o univerzalnosti človekovih pravic. To je podlaga. Govorimo pa tudi, da potrebujemo to globalno partnerstvo. Govorimo tudi o harmonični družbi, ampak sprašujem se, kaj je tukaj s Kitajsko. Gre tudi za up kitajskega ljudstva, in oni gojijo te upe. Ampak eh, harmonična družba ni pravzaprav enakovredna tej avtoritarni družbi. Mislim, da je to lahko tudi naša domača naloga. Pravzaprav kitajskemu ljudstvu lahko pomagamo, da uresniči to harmonično družbo, lahko nudimo svojo podporo. Ker pa zadeva partnerstvo, potrebujemo zelo jasno zavezo. Ko govorimo o regiji Xinjiang, potem moramo nedvomno omeniti tudi Ujgure. To je bistvenega pomena. Ampak eh, jasna razprava je nekaj povsem drugega kot duh konfrontacije. Mislim, da se moramo pravzaprav zoprestaviti temu duhu. Potem pa gospod eh, Poselt. Govorili ste tudi o separatizmu. Ampak gospod Poselt, eh, vemo, kaj je z vašo bavarsko stranko. Vem, da vi dobro razumete ta jezik, ampak mislim, da mi moramo pravzaprav nadaljevati to kitajsko politiko. O, Gospod Stevenson, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsedujoči, napak bi storili, če bi Kitajsko uvrstili v enako kategorijo kot Iran. EU ima s Kitajsko dobre odnose in mislim, da moramo paziti, da naše razprave o nedavnih dogodkih v Urunčiju temelijo na dejstvih in da so točne Incidenti 5. julija so vključevali vnaprej načrtovan napad na kitajsko populacijo Han in to so načrtovali Ujguri. In nekateri militanti med Ujguri so fundamentalistični islamisti, ki zahtevajo svojo državo. Izvedli so nasilen napad, ki je povzročil 137 smrti med Kitajci Han. Velika večina žrtev je bila torej med Kitajci Han, zato je Kitajska ustrezno poklicala na pomoč policijo, da je zatrla nasilje in napade na Kitajce Han strani Ujgurov. Kaj bi lahko drugega storili? Naš kriti, naša kritika mora temeljiti na dejstvih in ne smemo nepošteno govoriti o Kitajcih. Finally, miss, uh... In še na koncu gospa Lösing za minuto. Ich finde, dass der Konflikt hier doch sehr Zdi se mi, da je tukaj konflikt veliko krat predstavljen zgolj enostransko. Pravzaprav se lahko pridružim tistim, ki so govorili o tej problematiki in rekli ste tudi to, da govorimo o Hanih in samo o Ujgurih in da smo tukaj preveč rasistični. Če mi dovolite, bi rada nadaljevala. Veliko krat govorimo samo o tej rasistični komponenti, ampak nedavno sem brala tudi intervju. Ujgurka je govorila z Evropejko in govorila je tudi o tem, kako naj si pravzaprav zagotovi te svoje pravice. Ujguri so tisti, ki imajo kar nekaj privilegijev v tej regiji. Lahko recimo imajo več otrok kot Kitajci, imajo tudi določene pravice, ki jih ostali ne uživajo. In lahko povem, da tukaj obstaja velik konflikt med Ujguri in Kitajci. Zato se moramo pravzaprav zelo temeljito posvetiti tej problematiki in ne smemo to enostransko predstavljati, ker eh, včasih je problem nekje druge, kot je to videti na prvi pogled. In to se veliko krat izkaže za pravilno. Budimo previdni, ne smemo biti enostranski v svojih zaključkih. Seveda podpiramo Kitajsko, želimo, da reši ta problem. Enostransko smo predstavili to v Evropskem parlamentu in to se mi zdi res zelo nevarna politika, ker bi lahko prišlo do velikih težav. Ampak politika manjšin je bistvena za Kitajsko, ker mislim, da je pravzaprav Kitajska pokazala to pripravljenost, da reši te konflikte. Mi moramo kot Evropska unija nuditi to pomoč, moramo biti kritični, pa ponuditi moramo pravno tako zelo prijateljsko roko sodelovanja. Najlepša hvala.

zapletena vprašanja, s katerimi se soočamo, gre za probleme, ki gredo od tega različnega sistema, ki ga ima Kitajska in eh, potem pomen, ki ga mi pripisujemo človekovim pravicam, eh, potem tudi potreb, ta potreba zagotoviti, da se Kitajska razvija v družbo, ki, kjer bo več spoštovanja človekovih pravic. Potem so tu problemi, ki se nanašajo na pravice manjšin, ki tudi obstajajo Eh, problemi, ki obstajajo to pogledno v, na kitajskem. In pa v zadnjih eh, nekaj eh, dneh to etnično nasilje, ki ga je bilo moč videti na ulicah in etnično nasilje je vedno nekaj slabega. In pod, podpiramo eh, vedno lahko tiste, ki skušajo eh, doseči pomiritev eh, na podlagi spoštovanja človekovih pravic in drugih pravic, kajti iz svoje zgodovine vemo, kako so ta vprašanja, naprimer koncept harmonične družbe, kot je bilo rečeno, vsi želimo, da se razvija taka družba in da v taki družbi živimo. Potem, da lahko vidimo, kaj lahko mi storimo, da se bo Kitajska Evropska razvila v smeri družbe, ki bo taka harmonična družba in ki jo bodo tako eh, eh, dojemali tudi njeni državljani. In eh, pravzaprav res je, da je to očitno hkrati pa iz eh, uvodne izjave gospoda eh, Severina, gospoda Watsona, gospoda Broka, eh, v katerih smo lahko zaznali veliko modrosti, ki nas lahko vodijo v naših nadaljnih razpravah, ko napredujemo v teh odnosih, ko skušamo razumeti in doumeti vso zapletenost teh odnosov z vsemi razsežnostmi. Hvala, hvala, hvala, gospod minister. In eh, s tem smo zaključili to razpravo, sedaj gremo naprej eh, in sicer gre za izjave komisije in eh, sveta o situaciji v Hondurasu. In naj najprej dam besedo gospodu ministru Biltu.